guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeiten wieder. Dobro jutro, nadaljujemo z delom. Prosim. Uh, madam chair, I find that uh, yesterday. Gospa predsednica. Uh, včeraj Olaf ni mogel predstaviti uh, svojih informacij do konca, ni bilo dovolj časa za razpravo in to se mi zdi nespremljivo. E, nekaj podobnega smo imeli pač e, tudi pri e, razpravi z nadzornim odborom. In tedaj so pač spregovorili člani odbora, predsedujoči. Včeraj pa nismo dobili odgovor odgovorov, eh, ker ste pač ustavili eh, razpravo. Niti ne vemo, ali so številke zanesljive ali ne. Zanima me, ali bomo imeli drugo priložnost v začetku eh, jeseni za nadaljno razpravo o dejavnostih OLAF-a. Včerajšnja razprava je namreč pokazala, da je potrebno redno razpravljanje z OLAF-om. Mnoge vprašanja je direktor namreč eh, razčistil in zaradi tega potrebujemo eh, redne razprave z Olafom. Mi potrebujemo tudi eh, organ, ki mu lahko zaupamo in Od eh, Olafa pričakujemo odgovornost, hkrati pa obstaja vedno znova eh, nek sum, eh, ali dobro delajo ali ne. In zaradi tega moram reči, da je včerajšnji dan bil zelo slabo načrtovan in da ste ga prekinili na nespremljiv način. Eh, hvala lepa. Eh, dobro bi bilo, če bi to včeraj rekli, eh, potem bi lahko kaj spremenili. Nadzorni odbor je imel 90 minut, generalni direktor tudi 90 minut, dobil je 110 minut, če sem pravilno izračunala, prekinila sem generalnega direktorja, ker je pač na eno vprašanje odgovarjal 15 minut, ne da bi jaz dejansko razumela odgovora. Morda ste bolj pametni od mene. Včeraj smo se dogovorili, da bomo dobili pisne odgovore in da bomo ob tem še eh, zastavili vprašalnik, eh, kjer bomo pač dali dodatna vprašanja tudi v zvezi z letnim poročilom. Eh, objavili bomo rok za ta vprašanja in vse to bomo poslali Olafu. In računam s tem, da se bomo o teh vprašanjih še enkrat pogovorili z njimi oziroma o teh odgovorih, ki jih bodo podali. Eh, moram reči, da sem tudi jaz začudena zaradi nepreciznosti njegovih odgovorov. To mu bom tudi jaz povedala. Prav gotovo bomo imeli še follow-up. Eh, torej, mi bomo seveda tudi dobili eh, pisne odgovore na vprašanja in saj računam s tem. Zadnjič je bil generalni direktor tu pri nas septembra lani in če Eh, me nekdo neformalno vpraša, ali smo užaljeni, eh, če ne pride toliko krat, potem iz tega sklepam, da njegov interes ni tako velik, da bi pogosto krat prihajal. Seveda to lahko še eh, predelamo, imeli bomo lahko še nadaljne kroge pogovorov. Morda tudi o prisotnosti nadzornega odbora. E, torej, mi se moramo pač e, pogovoriti z enimi in drugimi, da slišimo, kaj si predstavljajo. E, torej, nič ne skrbite, prav gotovo bomo ustregli vaši prošnji zelo hitro. Želi še kdo kaj dodati v zvezi z včeraj? Tudi meni bi bilo ljubše, če ne bi bilo treba prekiniti eh, zaradi dnevnega reda, vendar eh, časi so bili. Eh, Eh, posredovani in eh, tu so potem bili tudi eh, še tisti, ki so predstavili študijo, tudi to se je začelo pozneje. Hvala lepa vsem tistim, ki so ostali včeraj tako dolgo. So še kakšne druge pripombe? Ne. Potem pa preidimo k glasovanju o poročilu zašita finančnih interesov Evropske unije korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike ali imate svoje eh, liste za glasovanje, svoje kartice za glasovanje? Je tu kdo, ki je brez eh, kartice? Hmm, ja. eh, naredimo en poskus, da vidim, koliko kartic imamo. 22. 24 eh, kartic, 22 eh, je pritistilo. Oba kolega sta zaposlena. Dobro, vse jasno. Potem pa začnimo. Eh, predlog 8 v treh delih. Torej. Z dvigom rok. Predlog spremembe 8, prvi del, kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? E, prvo je bila večina. E, drugi del za, proti, vzdržani, to je večina proti, torej tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe, pardon, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Preverili bomo. Preverjamo predlog spremembe 13. Konec preverjanja. Šestnajst proti deset za zavrnjeno. Predlog spremembe štirinajst za proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 20 za, proti. Sedaj postaje eh, nepregledno, preverjamo predlog spremembe 20. Predlog spremembe 20. Konec preverjanja. Zavrnjeno. 12 eh, proti 13. No, očitno sem dobro videla. Predlog spremembe 19a proti vzdržani zavrnjeno. Drugi del predloga spremembe 19a proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 18a proti vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto predlog spremembe 21. proti. To bi rada preverila. Prvi del predloga spremembe 21. Preverjamo. Konec preverjanja. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 22 za, proti, vzdržane, sprejeto, 23 za, proti. Ali bi to lahko preverili? Preverjamo predlog spremembe 23. Mislim, da je zavrnjeno, vendar ne bi presegla. Konec preverjanja. 13 proti 12. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržane, zavrnjeno predlog spremembe 25 za, proti vzdržani sprejeto. 26 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 27 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 28 za, proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno ali lahko preverimo predlog spremembe 28. Mislim, da je bilo nekje 12 proti 13. Konec preverjanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 29 za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 30 za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 31 za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 32 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 33 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 34. Za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 35. Za. Proti. Mislim, da je zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 35. Konec preverjanja. Zavrnjeno. 14 proti 12. Torej, zavadnjeno 35, 36 sta identična. Predlog spremembe 36 za, proti, zdržani. Eh, z isto večino zavrnjeno 37 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 38 za proti vzdržani sprejeto. E, predlog spremembe 39. prvi del za proti vzdržani sprejeto. 39. drugi del za proti vzdržani. To moramo preveriti. E, preverjamo drugi del e, predloga spremembe 39. Konec preverjanja. Zavadnjeno ob enakem številu glasov. 13 proti 13. Zavrnjeno. Trinajst proti trinajst zavrnjeno. Predlog spremembe štirideset. E, z ustnim predlogom spremembe ali ima kdo kaj proti, ne, potem pa e, glasujemo e, o predlogu spremembe z ustnim predlogom za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 41 za, proti vzdržani sprejeto, 42 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 43 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 44 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe uvodna izjava 1 za, proti vzdržani sprejeto, uvodna izjava 2 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto uvodna izjava 3 za proti vzdržani preveriti moramo. Preverjamo uvodno izjavo 3. Konec eh, preverjanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava 4 za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava 5 za proti, zdržani, sprejeto. Vodna izjava šest za, proti, zdržani, sprejeto. Vodna izjava za, sedem za, proti, zdržani, sprejeto. Potem pa prehajamo k mnenju eh, odbora za kmetijstva. Predlog spremembe ena je pokrit, dva za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri pokrit potem predlog spremembe PECA proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe ŠESA proti vzdržani sprejeto, sedem za proti vzdržani sprejeto, osem. Tu piše, glej, eh, predlog spremembe enajst eh, sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti vzdržanje sprejeto predlog spremembe 9 z ustnim predlogom spremembe eh, kolege Gizekeja. Ali ima kdo kaj proti? Ne. Potem pa za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11, to je pokrito. 12, brezpredmeten. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 14 za proti je zdržani sprejeto 15. Kaj moram tukaj pravzaprav narediti? Za, za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti zdržani sprejeto. Sedemnajst je brezpredmeten, osemnajst za, proti To bi rada preverila. Preverjamo predlog spremembe 18 agri. Hvala. Konec preverjanja. Zavrnjeno. 12 proti 13 predlog spremembe, 19 brez predmeten predlog spremembe, 20 za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 21 pokrit, 22 za proti zdržani sprejeto, 23 za proti vzdržani sprejeto, 24 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25 za proti vzdržani sprejeto, 26 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 27 za. A ne, to je pokrito, se opravičujem, predlog spremembe 28 za proti vzdržani sprejeto in sedaj pa glasujemo eh, o poročilu v celoti, po imensko glasujemo. Konec glasovanja. 23 eh, za, en glas proti, dva vzdržana. Čestitam eh, poročevalcu k temu rezultatu. Hvala lepa tudi za hitro delo. Gremo naprej po dnevnem redu deveta točka dnevnega reda. To so razrešnica, ki smo jih predstavili. Eh, pod točko 9 imamo Evropski institut za inovacije, inovacije in tehnologijo ET v Budimpešti in kolega eh, Črnecki je poročevalec in on bo tudi do, dobil besedo takoj. Gospod eh, kolega Črnecki, prosim, beseda je vaša. Okay. Thank you, Madam Chair. Najlepša hvala, gospa predsednica. E, tudi hvala lepa vsem drugim soporočevalcem. Najprej EIT. Mi smo identificirali e, številna pomembna vprašanja pri implementaciji proračuna agencije. Stopnja napak je 2 odstotka. Eh, problemov z ex ante in ex post preverjanjem in eh, s postopki uh, javnih uh, naročil. Uh, torej vse to je razlog za odlog razrešnice v aprilu. Uh, treba je biti tudi kos. Uh, določenim zamudam pri implementaciji eh, priporočil revizije. Po odlogu razrešnice so nam dali natančno poročilo o ukrepih, ki so jih sprejeli zato, da bi razrešili vprašanja in eh, ti ukrepi so sem eh, upošteval v svojem osnutku poročila. Eh, agencija je izboljšala navodila revizorjem in sem eh, upravičencem eh, eh, sredstev agencije, so to tudi sporočili. Še naprej bomo stvari pregledovali. Agencija je dodala ekspost preverjanja za štipendije in 40 odstotkov štipendij, ki so Eh, bile izplačane, je bilo preverjenih, eh, se pravi, štipendij eh, iz leta 2013. Ostanek napak je bil nič cela 69 odstotka. Agencija je tudi izboljšala postopke javnih razpisov in eh, tudi organizirala usposabljanja na področju javnih razpisov. Eh, v preteklih eh, letih so bile tudi slabše številke pri kadrih in po vseh teh spremembah dejansko lahko priporočimo razrešnico za EIT. Vastest? Um, yes. Ste končali. Uh, najlepša hvala. Torej, priporočili ste um, razrešnico. Um, se kdo prijavlja za besedo? Kolega Von. Eh, hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu za eh, to poročilo. Skupina SND je podprla priporočilo, da odložimo razrešnico zaradi številnih vprašanj, ki jih je ugotovil poročevalec in eh, veseli smo dejstva, da je poročevalec lahko bolj natančno preveril situacijo in da je ugotovil določene izboljšave, ki jih je pač navedel sedaj v ustnem poročilu, kot tudi na papirju S in D, torej eh, podpira priporočilo poročevalca, da damo razrešnico. Eh, kolega Štihovski. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa tudi poročevalcu za poročilo. Za ELS eh, želim eh, navesti nekaj opomb. Mislim, da je bila razrešnica odložena zaradi upravičenih razlogov in mi ne želimo da bi se stvari ponavljale v prihodnosti. Imam pa nekaj opomb. Ta agencija je danes dejansko pripravljena, da prejme razrešnico, vendar mi moramo še naprej bedeti nad razvojem agencije, nad potjo, ki jo ubira bedeti, eh, moramo nad eh, politiko eh, človeških verov, tri delovna mesta, pomembna delovna mesta še vedno niso zasedena. Mi moramo tudi spremljati postopke in izvajanje postopkov v prihodnje. E, torej, to moramo pravzaprav spremljati ob razrešnicah za leto 2014 in 2015. Torej, razrešnica za leto 2013, da, vendar mi moramo biti budni in previdni pri tej agenciji. Vidim torej bel dim, hvala lepa. E, kolega Ali. Благодаря, госпожо председател. Аз също на моя ред искам да Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi jaz bi rad čestital eh, poročevalcu Črneckemu eh, za to pomembno eh, poročilo o razrešnici. Od prvega osnutka poročila, ki je bilo zavrnjeno na predlog kolega Črneckija. smo dobili dodatne informacije, tako da smo dobili upogled eh, nad napredkom med prvim in drugim osnutkom poročila. Imamo nekaj opomp naslednje. Eh, legalnost eh, in pravilnost transakcij. Torej tu je EIT e sledil priporočilom organa za certificiranje in institut je tudi izboljšal notranje postopke in sedaj dejansko spoštuje pravila za javne razpise in proračun in finance, e, tu pravzaprav smo tudi priča pozitivnim trendom pri spremljanju, pri načrtovanju. E, tudi e, kapacitete sprejemanja pri upravičencih so se izboljšale. Torej, vsekakor smo tu pravzaprav priča pozitivnemu razvoju. Eh, tudi pri implementaciji akcijskega načrta vidimo pozitivne eh, eh, korake. Torej, ob vseh teh pozitivnih premikih tudi mi podpiramo to poročilo o razrešnici. Hvala lepa. Nišče se ne prijavlja več k besedi. Do 4. septembra lahko predložite spremembe. 4. septembra bomo glasovali o osnutku poročila in 2. oktobra ne bi o tem eh, govorili na plenarnem zasedanju. EIT bo verjetno dobil razrešnico, hkrati pa eh, bomo še naprej spremljali EIT. Eh, in to je upravičenost pričo problemov, ki so obstajali do sedaj. Se, hvala lepa. Sedaj pa poročilo o Artemisu, kolega Črnecki, ki tudi takoj dobi besedo. Uh, much indeed, uh, hvala lepa, gospa predsednica. Mi smo identificirali šibkosti pri eh, implementaciji proračunov za Artemis in Enjak eh, in pri teh skupnih podjemih smo torej odložili razrešnico. Eh, ex post eh, revizije, eh, slaba implementacija proračuna in potem konflikti interesov so pač bili problemi, ki smo jih ugotovili. um, pri Artemisu so se zanašali pravzaprav tudi uh, in enijako za so se nanašali na eh, nacionalne revizijske eh, službe. Ar, obe eh, organizaciji so se združili leta 2014 in eh, potrebno je bilo dejansko razrešiti eh, težave pri Artemisu in Enjaku in v osnutkih poročila sem tudi pač analiziral situacijo. Praktične izvedbe, ex post revizije, torej tu so uvedli posebne obrazce za poročanje, oprli so se na eh, nacionalne sisteme in na eh, NFI-je. Eh, v primerih eh, konfliktov interesov eh, pa je bilo treba eh, dejansko tudi eh, pravila eh, bolj natančno objaviti na spletnih stranih eh, eh, skupnih podjemov. Eh, potrebna je bila tudi dobra metodologija za oceno napak. Prva evaluacija ostatka napak te velji na 157 revizij in tu imamo stopnjo ni cela 73 eh, odstotka eh, in pri drugem pregledu smo pregledali 331 eh, transakcij, stopnja napak nič cela 66, se pravi pod pragom dveh odstotkov. Kot poročevalec bi rad priporočil razrešnico za oba. Eh, skupna podjema. Hvala lepa. Zdravili ste za Artemis in za Enje, gospod Balčitis. A če gremo prvi nekje. Hvala lepa. Predsedujoča, rad bi se zahvalil poročevalcu Richardu Črniskiju. Pri Artemisu in Enjaku je vse predstavil na zelo jedrnat način. Lahko rečem, da smo bili socialisti zato, da bi dodelili razrešnico za ti dve podjetji, kajti, kot je rekel poročevalec, so bile napake po dodatnih preverbah zelo nizke. Stopnja je bila zelo nizka. Sedaj je to že skoraj da neobstoječe. Imamo že Tretjo razrešnico, ampak glede na to, da je bilo to preloženo, smo imeli dovolj priložnosti pročiti, kaj se je zgodilo. Potem smo tudi videli, da nacionalni revizijski organi ne podajo vedno zanesljivih informacij. Sedaj bomo morali upraviti letne preverbe. Treba pa bo preveriti, če so informacije zanesljive ali ne. Mislim, da se v prihodnosti ne bomo srečevali s podobnimi težavami. Tako da naša skupina podpira razrešnico za tide organizacije. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. V redu, potem bomo tudi o tem postavili 4. september za rok za vložitev predlogu sprememb, 22. pa bomo glasovali gospod Črnecki bo sedaj spregovoril o točki 12, splošni proračun EU, svet in Evropski svet. Izvolite. Hvala še enkrat, gospa predsedujoča. Zelo na kratko, kaj je situacija zelo jasna. Glede sveta in Evropskega sveta predlagam, da bi zavrnili razrešnico. In rad bi povedal, da nič, prav nič ni bilo spremenjeno ne vidim nobenega sodelovanja na strani sveta, nismo dobili ne dokumento, ne obrazložitev, katero smo želeli imeti. Veliko vprašanj imamo, odgovorov na nje pa nismo prejeli. Zato tu ne vidim nobene možnosti, da bi lahko opravili primerno delo na svetu in na Evropskem svetu. To je to. Hvala. Ja, und da gibt es Hvala lepa. Kaj veliko ni za dodati. V koordinatorjih smo se dogovorili, da bom z novim generalnim sekretarjem poskušala najti nov termin, vendar ta grška saga sedaj uh, onemogoča delo na drugih področjih. Mostove bomo gradili spet septembra. To je zelo sodobno sedaj, svet ima novega generalnega sekretarja, poznamo ga od prej in eh, upam, da bomo dosegli napredek na tem področju, zato da bomo lahko dobro sodelovali. Nihče se ni javil k besedi, tudi tukaj je rok za vložitev predlogov sprememb 4. september. Danes ima gospod Črnetki veliko besedo, veliko besede, tudi pri točki 13 bo spregovoril on gre pa za mnenje v zvezi s tem, kako bolje uresničiti cilje zunanje politike EU. Izvolite. Hvala še enkrat, predsedujoča. Popolnoma se strinjam z vami. Torek je moj dan. Zlasti ta teden. No, kaj je zelo pomembno to? Učinkovitost, dobro delovanje, preglednost, in odgovornost Združenih narodov. To je treba izboljšati, zlasti, če govorimo o evropskih verjih. Kajti pomembno je, da sta oba sistema upravljanja bliže, da se izmenjujejo dobre prakse, tudi to je ključnega pomena. In še nekaj, tu imamo med institucionalno partnerstvo, med OZN-om in EU. Treba je izboljšati tudi metode upravljanja s tveganji. Tu imamo tudi finančni nadzor, okvir upravljanja, imamo revizijske funkcije. Tudi to mora biti del primerjanja podatkov, metodologij in izsledkov. Obstaja namreč potreba potem, da bi dosegli najvišjo raven preglednosti in institucionalne odgovornosti na vseh ravnih. Zagotavljanjem dostopanja do dobrih proračunskih podatkov, ko je to povezano s projekti iz EU sredstev in zato, da bi lahko parlament vse dobro ocenil. Obstaja potreba tudi potem, da bi okrepili politiko OZN, kar zadeva upravičence in financiranje, zlasti pri njihovih revizijah in pri njihovih evalvacijskih poročilih. To je pomembno zato, da bi dosegli boljši nadzor nad porabo evropskih sredstev. Hvala. Ja, Hvala lepa. Povem vam lahko, da se vam zahvaljujem za mnenje. Povem vam lahko tudi, da je to problem z dolgo brado. Že leta 2009 smo imeli z Združenimi narodi veliko razpravo o tem, kaj dejansko vemo o tem, kako se porablja denar EU. Evropska unija veliko donira tudi Združenim narodom in agencijam. Povedati moram, da je res zanimivo, da nismo dosegli dobrih rezultatov, vedno ko smo se tega lotili. Nismo dobili takšnih rezultatov, da bi lahko rekli, sedaj pa res vemo, kaj se dogaja. Mislim, da moramo še delati na tem, tudi sama bom sodelovala pri tem, zato da bomo ugotovili, da bomo v prihodnih petih letih dosegli več napredka kot v preteklih desetih. Hvala, gospod Gajer, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica. Zdaj se moram javiti k besedi. Če si pogledamo politiko, denarnih izdatkov v EU, potem lahko vidimo, da so skladi pomembni stebri pri tem. Zastavi se naslednje vprašanje. Če je nadzor nekaj kritičnega, potem ne gre tukaj samo za to, da bi nekaj dobili, lahko tudi nekaj izgubimo. V razvojni politiki lahko združeni narodi dosežejo mesta, ki jih Evropska unija ne more zato bi uh, strok nadzor pomenil, da bi morda izgubili tudi mm, dostop do teh skladov trust in to bi omejevalo našo razvojno politiko. To je prva stvar. Druga stvar. Kaj zahteva sodišče tukaj in kaj je ustrezen nadzor nad uh, finančnimi sredstvi EU? Prvo poročilo, ki sem ga pripravil za ta parlament, je bilo poročilo o tem, kako se porablja denar v Afganistanu. In tudi tam je denar šel preko skladov Trust Združenih narodov. Sodišče je tukaj eh, kritiziralo naslednje. Morda bom nepošten, ampak jasno je, da ne moremo natančno vedeti, v katerem projektu Združenih narodov so končali um, izdatki Evropske unije. To je težko za uradnike Združenih narodov in to je tudi prošnja EU Združenim narodom, ki je pač nekaj težkega. Predvsem zato, ker Evropska unija ni članica Združenih narodov. Ko sem bil v New Yorku, In ko sem o tem govoril z uradniki Združenih narodov, so mi povedali, da bodo poskusili doseči dogovor z računskim sodiščem EU in sicer tako, da bi jim zagotovili več dostopa do dosjejev, kot bi jih morali po trenutnih pravilih. Gre za neke vrste džentlmenski dogovor. Evropska unija bo dobila več upogleda, več kot bi združeni narodi morali storiti. Govorimo o teh skladih trust, smo kritični zato, ker nismo ustrezno uspeli ugotoviti, katera zidake smo kupili z denarjem EU in katere z združenimi narodi. Mislim, da bi morali problem zastaviti širše in prisluhniti tudi Združenim narodom, kajti to ni organizacija, ki ji ne bi smeli zaupati. Seveda želim tudi sam vedeti, ali so rezultati denarja evropskih davkoplačevalcev dobri ali ne. Vendar tudi tukaj predlagam, da prisluhnemo drugi strani in da razmislimo o tem, kakšni lahko bi bili rezultati, če bi sklenili, da nadzor ni ustrezen. Potem se bomo morali politično odločiti, da preprosto končamo podporo skladom Trust. To bi bila politična napaka. Mislim, da moramo gledati naprej in uh, preveriti, ali so te možnosti nadzora, ki nam jih ponujajo Združeni narodi, ustrezne ali kako lahko drugače dosežemo napredek. Hvala. Hvala lepa. Razprave ne želim nadaljevati na ravni eh, naju dveh, ampak zadeva ni tako preprosta. Mislim, da ne gre samo za te zidake, ampak eh, gre za kompleksnejše vprašanje financiranja. Lahko si pogledamo, naprimer, gazo, tukaj bi lahko uh, storili še več in tudi Palestina, Evropska unija in Združene narodi že ničkolikič financirajo mm, projekte obnove po vojni. Seveda bi bilo dobro, če bi si lahko zadeve natančneje ogledali. Računsko sodišče je podalo kritiko in sama sem si to natančneje pogledala in mislim, da moramo upoštevati zelo natančna besedila. Preučila sem te skrbniške sklade v zvezi z Irakom in Afganistanom in na številnih zasedanjih z Združenimi narodi sem ugotovila, da obstaja manevrski prostor za izboljšave. poročilo o tem, kako bolje uresničiti cilje zanonje politike, je dobro in prednost, tukaj se strinjam z gospodom Garjem, je ta, da imajo združni narodi dostop do krajev, kjer Evropska unija nima dostopa ali ne želi imeti dostopa. Mislim, da je to sporočilo, ki ga želimo poslati in ki smo ga tudi poslali v vseh resolucijah o razrešnici. Namreč Generalna direkcija TEFKO je že zmanjšala izdatke za združne narode, to sedaj znaša eno milijardo evrov, predtem smo imeli tudi že tri milijarde. Ne želim si, da komisija preprosto daje denar združenim narodom, ker je to pač najpreprostejši način. Mislim, da je kritika upravičena, komisija je dolgo časa mm, zadeve izvajala po svoje, sedaj so upoštevali našo kritiko, končno so upoštevali to v zvezi z skrbniškimi skladi in uh, mislim, da bi bilo dobro, če bi se Evropska unija kot eh, največji donator razvojne pomoči ustrezno pozicionirala. To je zgodba, ki jo bomo nadaljevali rok za vložitev predlogov sprememb je danes, gospod Črnecki? Ne, 4. september, predsednica se opravičuje. 4. september torej, glasovali bomo 22. septembra. Želi še kdo spregovoriti? SZD? Morda smo jih nekoliko presenetili nekoliko hitro nadaljujemo z delom. Če so še odsotni, se opravičujem. Nihče več se ni javil k besedi, zato smo pri koncu te točke. Naslednja točka na dnevnem redu je misija v zahodno-saharsko bekunsko taborišče Tinduf v Alžiriji. Ob 11. smo zaprosili generalnega direktorja za humanitarno in civilno pomoč, prosili smo ga, da pride ob 11. Zato bomo do 11. prekinili sejo. Žal je pač tako. Vidimo se spet ob 11. Hvala. Thank you.

Liebe Kolleg Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo. 14. točka, gospod generalni direktor Eho Sörensen je tukaj. Govorili bomo o rezultatih in o tem, kakšna je situacija v begunskem taborišču Tinduf v Alžiriji. To je vprašanje, ki je bilo zelo sporno v parlamentu takrat ste rekli, da ste v Tinduf poslali misijo, zdaj pa želimo slišati več o tem. Pozdravljeni. Well, thank you very much, uh, President. And, um... Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala odboru, da spremlja razmere na tem področju. To je. Yeah ena od tistih žalostnih, razulečenih kriz, ki jih poznamo tudi na drugih področjih po svetu. Že okrog 40 let to traja, čaka se na politično rešitev. Vendar pol, podobni primeri veljajo v Dadabu, v Keniji, tam je veliko begunsko taborišče, ki je tam že 25 let. Poznamo tudi vprašanje Palestine. Moj mandat je, da denar posredujem v krizna območja. Tolmače govornika ne slišimo več. Uh, it went off. I'm sorry. Sorry for that. I don't know where you missed it, but I was. Prostite, mikrofon se je izključil. Govoril sem o tej grozni situaciji, ki nas je prizadela v Keniji, druge po svetu. V Keniji imamo približno pol milijona tistih, ki so več let ujet v taborišču, potem v Palestino in sprašujem se, kaj se bo zgodilo v dolini Bike, če se bo nadaljeval konflikt v Siriji. Torej, tu imamo moj denar, vaš denar iz parlamenta, iz proračunskih organov, ki je pravzaprav ujet v, pri teh konfliktih, kjer ni nobene perspektive, da bi se karkoli rešilo. Pri Sahavi pa moramo reči, da je tu kar nekaj trend in političnih vprašanj med Alžirijo in Marokom. In pravzaprav tu lahko vidimo, da če bi se nenadoma umaknili ali če bi spremenili našo držo, bi to imelo seveda hude posledice. Tako da je to predvsej zapletena situacija. Imeli smo misijo, ki je potekala tam, kot ste rekli, zato da bi to pregledali. Nismo imeli misije aprila, ampak smo imeli tudi revizorja Alfonso je bil tam v taboriščih že jeseni. In kot veste, imamo tudi urad v Alžirsu in moji sodelavci potujejo taborišče, zato da bi preverjali situacijo. Tam so teden ali dva vsak mesec. Torej, ne gre za to, da ne bi spremljali tega, kar se dogaja. Potem vidimo nedavne dogodke. Mislim, da bi se tega morali zavedati. Premalo finančnih sredstev smo pridobivali iz drugih virov. Če to primiramo z letom 2011 in z današnjim stanjem, je prišlo do zmanjšanja za 25 odstotkov. To je deloma povezano s tem dejstvom. Mikrofon se je izključil. To je povezano s tem, da se je znatno zmanjšal proračun, američani pa tudi niso prispeli tako, kot smo mislili, smo sicer v stikih z njimi, ampak eh, neto rezultat tega je, da je celoten pretok humanitarne pomoči teh taboriščih zmanjšan za 26 odstotkov v zadnjih petih letih. No, verjetno veste, da sodelujemo z glavnimi agencijami. Tu imamo svetovni program za hrano UNICEF, potem imamo tudi organizacijo za begunce. Pred nekaj tedni so poslali pisma vsem diplomatskim misijam in nas opozorili, da z obstoječjo ravno financiranja morajo zmanjšati klorije in vsebino hranil, ki jih prejemajo begunci iz 2000 kalorij naj bi šli na 800 kalorij, že od jeseni naprej. Mogoče naj bi imeli samo 400 kalorij decembra v tej hrani. Torej, res pozivajo vse darovalce, ne pozivajo k temu, da bi pomagali Evropske unije, vedno, da se mi res trudimo, čeprav je težko, ampak res se trudimo ohraniti isto raven, pa pozivajo vse, da se res dodatno potrudijo, kajti sicer bo vsebnost klorij zelo znižena. Pismo pravzaprav omenja tudi višjo stopnjo tren in nemirov v samih taboriščih. Potekala je tudi diplomatska misija v taboriščih nedavno, pogovarjali so se z mladimi tam, pogovarjali so se z družinami in dobili so splošno občutek, no ne mi, ampak to so tisti, ki so diplomati, ki so navajeni na preverjanje takšnih situacij. Ti diplomati so pravzaprav potrdili, da je nestabilnost v taboriščih res vedno bolj problematična. No, tudi za mlade, ki so stari od 16 do 25, ki so zrasli v taboriščih, je to življenje brez kakršne koli perspektive. In takoj, ko bomo lahko imeli kakšno politično rešitev, bolje bo. No, to ni moja naloga, da delam na politični ravni, ampak vedeti morate, da smo bili v stikih z službo za znanje delovanje, pogovarjali smo se z njimi, da bi videli, kaj storiti. Potem sem poklical tudi alžirske prijatelje, prijatelje v Maroku, rekel sem jim, prosim, najdite nek način, da bi rešili spore, kajti to ceno plačajo mladi, zlasti taboriši, ampak ne samo to, to ustvarja tudi nestabilnost. In vsem, kar se je dogajalo v Maliju in južnem delu Alžirije, no, tu morate le brati novice, da bi to videli, vsi bodo razumeli, da gre za potencijalno slabšanje nestabilnosti te regije. No, glede na vse to mislimo, da moramo ostati tam. Menimo, da moramo res poskrbeti za to, da imamo vas nazor, ki ga potrebujemo. Za nas je bilo seveda pomembno, da se nekaj naučimo iz poročila Olafa. To poročilo je bilo objavljeno po teh epizodah, ko smo videli, da smo imeli določene premike in stvari, ki so dogajale na trgih. Sedaj pa bi rad omenil tudi varnostno okolje, ki smo ga tam spostavili, že nekaj let to deluje. Najprej narečem, da smo zmanjšali število partnerjev in to predvsej drastično, kaj ti laže imeti dialog, če imamo le pet partnerjev, kot pa če jih imamo osem ali deset. Torej, tu imamo UNHCR, Oxfam, Svetovni program za hrano, Španski rdiči križ imamo, to so naši glavni partnerji in mi z njimi smo v nenehnih stikih in dialogu. Strajali smo na tem, da bi nadzorovali tako dobavo, kot tudi prevoz, ter shranjevanje in distribucijo. Strajali smo tudi na tem, da bi tista hrana, ki prihaja iz pristanišča v Oronu, potem prevažena v zapečatenih zabojnikih, ki se odprejo le, ko pridejo v Tinduf tako da lahko res preučimo te zabojnike, so zapečateni in ko pridejo k taborišču, jih odpremo. Od leta 2003, ko so se pojavila ta vprašanja, smo imeli 36 revizijskih misij. Pri osmih smo delovali na terenu. Nismo preučevali le dokumentacijo žige in drugo, ampak smo bili dejansko na samem terenu. In kot sem povedal pred nekaj trenutki, imamo tudi naš urad v Alžirsu, ta vsak mesec potuje, teden ali dva preživijo na terenu, pogovarjajo se z družinami in potem skušajo spremljati dogajanje in to, kar se dogaja s hrano. Na Avstraliji smo na izrazu program hrane. To mora biti prisotno vsaj pri 20 odstotkih distribucijskih točk vsakeč. In to se potem premika med distribucijskimi točkami brez predhodnega opozorila, kar pomeni, da se to nenadoma pojavi in potem imamo tam nadzor. No, seveda ne moremo imeti nadzora na vseh točkah istočasno, ampak tu vidimo enega največjih deležev nadzora po vsem svetu, prav v tem okolju. Torej, takšna je situacija sedaj. Vsako leto z vašo pomočjo tja pošljemo 10 milijonov evrov, to je operacija, to ni velika operacija, ampak tekom let to kar nanese in tu imamo kar nekaj denarja. Seveda sem si želel zaključiti to operacijo, ampak zavedam se dejstva, da če bi se omaknili in ker imamo manj drugih darovalcev, potem bomo res imeli hude posledice za prebivalstvo na tem območju. Od teh desetih milijonov, ki jih pošiljamo, porabimo 4 milijone za svežnje hrane. Drugi 6 milijonov porabimo za distribucijo vode, za popravila, kajti tu gre recimo za popravilo tovornjako in drugo in tu imamo tudi druge dejavnosti, ki so povezane s vsakodnevnim življenjem. Torej, torej 4 milijone imamo za hrano, 6 milijonov za preostale dejavnosti. In kot sem vam rekel, smo se pogovarjali tudi z maroškimi prijatelji, z alžirskimi prijatelji. Alžircem smo rekli, da ne bomo več sprejemali tega, da bi tu nalagali DDV za naše pošiljke. In obljubili so, da bodo našli rešitev, glede tega, ampak zaenkrat ni bilo rezultatov. To me res moti, da to obračunajo, ampak uporabljamo vse diplomatske kanale za to, da bi to uredili. Drugič, res ustrajam in jih prosim, naj uredijo vprašanje glede tega prebivalstva. Predvsej boljše je, da ima prebivalstvo dostop do vsakodnevnih potreb in da imajo tudi možnost prodaje tega blaga na trgu. Tudi to je težko za alžirske organe, to le stežka lahko sprejmejo, ampak obljubili se, da bodo to pravčili. To je običajna zgodba. V bistvu, iste težave imamo v Keniji. Begunci v Keniji bi bili v boljši situaciji, če bi bili vključeni v gospodarstvo, tako da bi lahko prinesli neko dodano vrednost sami bi zaslužili denar brez tega, da bi bili odvisni od tuje pomoči. Ampak v tej situaciji je tako kot v ležiri. Tu naletimo na odpor gostujoče vlade. Gostujoča vlada je seveda zaskrbljena, kajti če gredo po tej poti, potem mogoče ti ljudje ne bodo nikoli odšli stran. Ali razumete, zakaj gre? Torej, to so te bojazni, ampak vseeno to na njih ne omenjam ko se pogovarjam z organi. Naj povzamem. To je res neposrečna situacija, vesel sem, ker to spremljate. Mi se trudimo po najboljših močeh, zato da bi natančno videli, kam gre pomoč. Mislim, da imamo zelo močen okvir nadzora. V tem primeru. In res se trudimo po najboljših močeh, da bi se povezali s političnimi akteri zato da bi našli neke rešitve. Ampak seveda to ni v mojih rokah. O tem odloča OZN preko tega procesa in to je pod okriljem generalnega sekretarja. In tako mora najprej doseči dogovor o ocenah, ocenjevalci, da vedejo, da, da sploh ve, do koliko ljudi tam drugič potrebuje referendum. In verjetno boste vedeli, da je bil referendum obljubljen, že v 70-ih letih Saudicam in zaradi številnih političnih razlogov to ni bilo mogočeno. Ampak po mojem mnenju je to edini način dela v prihodnosti. Na se tu ustavim, ampak seveda lahko predstavim tudi druge podrobnosti, če želite. Ja, dank. Hvala lepa. Všeč nam je, da vam je mar za to. To je zelo zapleten spor, mi pa želimo poskrbeti le, da človekoljubna pomoč ne bo ovirala iskanja rešitve. Imam nekaj vprašanj. Davek na dodano vrednost v Alžiriji. Kako visok je ta davek? Drugo vprašanje je, če vas pravilno razumem, je bilo 36 revizij 8 na terenu ta zadnja, ki je bila na terenu, kdaj je potekala, potem pa še vprašanje, koliko beguncev je. To je sporno vprašanje. Zanima me, koliko jih je po vašem mnenju. Iz leta 2007 imamo oceno o 90 tisočih. Ljudje se rojevajo, ljudje umirajo. Zanima me, ali imajo aržirci podatke o tem, pa ne zagotavljajo dostopa. Ne vem, ali je dobro, da se donatorje tako drži v temi. In še nekaj. V Maroku je bila predvajana oddaja po televiziji in o področju Sarawi v Maroku na trgu živil je bilo mogoče najti živila svetovnega programa za hrano. Zanima me, kaj menite o tem? Kaj menite o tem, da bi to lahko trajalo še dlje? Pa še eno vprašanje, obstaja veliko govoric o teh taboriščih na poti v Mali. Kakšno vlogo igrajo ta taborišča kot neke umestne postaje za migracije, kaj ti Veliko govoric kroži o teh taboriščih, lepo bi bilo, če bi nam povedali kaj več o tem. Obstajajo še govorice o tem, da v taboriščih svobodno gibanje sploh ni mogoče, da so ljudje tam dejansko segregirani. Zanima me, kaj veste o tem. Partnerstvo z svetovnim programom za hrano, kako to deluje, koliko ljudi iz tega programa skrbi na terenu za to, da zadeve tečejo tako, kot je treba, kdo tem beguncem v taborišču sploh pomaga, da ne prihaja do napadov na nje. Hvaležna bi vam bila, če bi nam lahko povedali kaj več o tem. In eh, zanima me tudi, kako preprečujete možnost dvojnega financiranja. Hvala za odgovor. Um, Gospa predsednica, posvetoval sem se s kolegom Alfonsko, je bil pravzaprav tam in pozna celotno dogajanje. Odgovoril bom po najboljših močeh. Če danes ne morem podati odgovorov, bom posredoval zelo natančne informacije, ker se nočem pretvarjati, da imam kakšne odgovore, ki jih nimam. No, zadnji obisk na kraju sam bil jeseni, če se ne motim. Omenjal sem 36 obiskov, ampak to so obiski, ki so potekali redno od leta 2003. Osem jih je bilo na kraju samem, ampak to bi rad dobil potrditev mojih sodelovcev, da imate natančen datum ne le zadnjega pregleda, ampak tudi vseh drugih obiskov, kajte te informacije imamo. Potem stopnje DDV, to bi rad preveril. Mislim, da gre za 15 odstotkov DDV, ampak ne spomnim se. Nisem prepričan, če to zračuna celotno vrednost pošiljke. Ne se vrnem na to, ampak mislim, da gre za standardni DDV, ki je 15 odstotkov, ni kot v Evropi 22 odstotkov, ampak je nižji. Ampak pomembno je to, na kakšno vrednost to pravzaprav obračunajo. Menimo, Alfonso mi pravi, da gre približno za pol milijona na leto, 500 tisoč evrov na leto približno. To je takšna splošna številka, tudi gre za 10 odstotkov. Ne, pravzaprav, to je 5 odstotkov. 5 odstotkov celotne pomoči. Ampak mislim, da je bolje, da vam posredujem zelo natančne številke, da boste imeli celoten pregled situacije. Glede števila beguncev, To je povezano s vprašanjem glede referenduma. Pogovarjali smo se z UNHCR, ki je odgovoren za številke, pritiskali smo njih, rekli smo, prosim, poskrbite, da boste to nenehno preštevali in vsakič naletimo na zid. To ni naša napaka, to je sistem OZN, imajo tak mandat, da organizirajo štetje. Imeli smo zelo različne številke v preteklosti, ki se spreminjajo. V določenem trenutku smo imeli 175 tisoč, poročilo Olafa smo videli številko 90 tisoč, torej 9 nič, 90 tisoč. In to je zaenkrat ta številka, ki jo imamo zdaj, ne vem, če je višja, nižja, ne moram vam reči, ampak lahko pa vam rečem, da imamo zelo visoko stopnjo rodnosti v taboriših. Ne približno kot v Nigru, ampak imamo zelo visoko stopnjo rodnosti. In nismo videli veliko odhajanja. Imamo odhajanje, ampak to ni zelo veliko zaradi omejitev potovanja. Potem ste zastavili zelo natančno vprašanje. Če smo ponovno odkrili kakšno blago na trgu, Ja, seveda ne preverjamo vsako jutro, vsak večer, vsak trg ali vsak, vsako tržnico tam, ampak naši sodelavci, ko odidejo na obisk, odhajajo različna mesta, torej teden ali dva na mesec so okoli Tindufa, so v taborišču Lajun, v Dakle, v drugih. In tega ne smete pomešati z drugim. Ne gre za mesta, ki jih poznamo, gre za pojmenovanja iz nekdanje španske Sahare. Torej, zaenkrat tega nismo videli, tega ne moram izključiti, da bi lahko kaj našli nekega dne. Ampak doslej tu veljajo navodila, da pazijo na to in doslej nismo videli nobene sledi tega. Svetovni program za hrano ima navodila in opremo in sami tudi preverjajo te vidike Z UNHCR imajo tudi urad v Tindufu, urad imajo tudi v Avaliju, Abuniju. Ne moram vam reči natančno, koliko zaposlenih imajo tam, ampak če imate celoten urad tam, imate tam vsaj 20 zaposlenih. Če dodate še vse, ki so v pravi in pri logistiki. Ampak vrnil se bom nazaj in to potrdil bom natančno število zaposlenih tam. Na kraju samem, torej tam na terenu. Omenjali ste dvojno financiranje. Ja, naši revizori to preverjajo, tudi mi imamo dostop do tega, do ročnovodskih knjig. Seveda moramo tu poštevati znano uredbo FAFA, sprejeti moramo njihov revizijsko sled, ampak če se nam kaj zdi nenavadno, jih lahko povprašamo po dokumentaciji in pogovarjamo se z njimi tak način in oni imajo posebne iste interese kot mi zato da bi se izognili dvojnemu financiranju, če se le da. Torej, ponovno, tu lahko rečem, da razumejo, da so ta vprašanja občutljiva in poskrbeti morajo to, da se ne bomo znašli v takšni situaciji. To precej zaupam. Potem na koncu to, kar ste rekli, nestabilnosti. No, sam bi bil zelo presenečen, če ne bi bilo nekaj takšnih mladih, ki po noči pohajajo, odhajajo iz teh taborišč. Čeprav o tem le domnevam, poščavi imamo nekatere skupine in če imamo nestabilnost taborišč, če so ljudje nesrečni, če so brez perspektive, potem mladi dobivajo ideje. Nima sicer dokazov o tem, ampak doseči moramo politično rešitev te krizi, dati moramo perspektivo, kajti če se bo to nadaljevalo na tak način, to ne bo prava rešitev. Ampak to ni v mojih rokah. In dokler ne bomo videli te rešitve, verjetno želimo tam ostati, želimo biti prisotni. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa vsi si želimo, da bi našli rešitev. Gospa Ajala Sender. Sí, gracias. Sí, de nuevo volvemos a este. Hvala lepa. Spet govorimo o tej temi. Večkrat smo že imeli možnost to obravnavati skupaj z drugimi taborišči, kjer komisija zagotavlja človekoljubno pomoč, lepo bi bilo, če bi vse skupaj lahko primerjali, koliko pomoči gre kam. Dobro bi bilo, če bi lahko primerjali to naprimer z kenijskimi ali palestinskimi taborišči, zato da bi vedeli, o čem govorimo. To je bilo prvo, kar sem želela povedati. Drugič, maročani so nam posredovali podatke. In prav imate, v teh taboriščih poznamo dve strani, ta konflikt traja že zelo dolgo. Vsi poznamo stališča Maroka, ne poznamo pa stališč Alžirije. Vsi vemo, kakšno je njihovo stališče v njihovih letnih poročilih. Ne predstavljajo celotne resnice. Dve strani sta v tem sporu in ne moramo dejansko presuditi, kako je mogoče žrtve v teh taboriščih umestiti v politični kontekst. Mislim, da bi bilo to dobro. Zato bi bilo dobro tudi, če bi ta odbor poslal delegacijo. Morda ne vas, ampak kogarkoli že ki bi obiskal obe strani. Morda skupina prijateljev Maroka, oni bi lahko obiskali eno stran, ampak govoriti moramo z obema stranima, kajte če govorimo samo z eno stranjo, potem ne bomo vedeli, kaj se dogaja na terenu. Mislim tudi, da moramo to upoštevati. Povabilo moramo sprejeti, obiskati moramo tudi alžirsko stran. Mobilnost je stalnica. 143 otrok pride vsako leto, vendar številka se povečuje. Beguncev v Sravi je vedno več tudi v Španiji. Prihajajo v Španijo zato, ker španske družine sprejemajo te otroke. Poletje tam je res grozljivo. Te številke torej imamo in v Španiji nekatere družine vsako leto sprejmejo otroke. Gre torej za neke vrste migracijski tok. Vsi tam niso proti svoji volji in uh, to je jasno. Kar zadeva stabilnost, mislim, da moramo biti zelo previdni. Ne moremo kar reči, da ljudje taborišča zapuščajo, če nismo prepričani. V Tuniziji so zadeve bolj jasne. Mislim, da smo tudi tej strani zagotovili veliko podpore in pomoči. Veliko mladih zapušča tista taborišča in se pridružuje ISIS-u. Zato, po mojem mnenju, potrebujemo dokaze, ali se to dogaja, kakor se dogaja v Gazi in v Keniji. Ampak ne morem sprejeti nič, kar temelji na govoricah. Če obstajajo govorice o nestabilnosti, potem so to samo govorice. Na drugih koncih sveta Evropska unija prav tako prispeva finančno, pa je nestabilnosti veliko več. Zato ne smemo pristopati tako. Ljudje tam trpijo in eh, če govorite o nestabilnosti, potem naj o tem govori Europol ali drugi zadevni akterji. Želimo številke, podatke, imena, priimke. Slišimo, da ljudje zapuščajo taborišča in se pridružujejo ISIS-u. Prav, ampak potrebujemo dejstva. Mislim, da moramo biti v zvezi s tem zelo strogi, preden bomo s prstom kazali na ljudi, ki že nosijo težko breme. Dvojno financiranje, tudi sama želim o tem spregovoriti. V preteklosti je to bilo zelo pomembno vprašanje, ne samo za begunska taborišča Sarawi, ampak eh, tudi za financiranje, naprimer, strani Združenih narodov. Če denar prihaja strani Evropske unije, potem Vemo, da obstajajo določena vprašanja v zvezi s tem. Ne gre samo za taborišče Sarave. Vprašanje je, ali moramo vzpostaviti še nov postopek skupaj z Združenimi narodi, zato da bodo zadeve bolj jasne, ampak eh, v vsakem primeru pa moramo govoriti z Združenimi narodi. Zato niso krivi ljudje v teh taboriščih, tako ali tako so že zelo obremenjeni. Zelo lepo bi bilo, če bi ta problem rešili. Za nas bi bil to velik uspeh. Ampak kar zadeva popis prebivalstva, to je zelo zapleteno vprašanje. Govorili smo o Romih včeraj, prav v tem odboru. Politično občutljivo področje je, eh, področje popisa prebivalcev, težko je dobiti konkretne številke. Tudi OLAF, naprimer, satelitsko posname neko področje in potem ocenijo število ljudi tam, ampak včasih zasnajo samo drevesa. Popis onemogočata tako Alžirija kot tudi Maroko. Problem pa niso ljudje v taboriščih, ampak je problem politične narave na maroški ali na alžirski strani. Tudi v severu Afrike se dogaja zelo veliko, zato ne želimo dodati k temu bremenu. Kar zadeva popis, mislim, da so razmere kritične. Pred časom je bila tam zelo velika suša, prav tako so razmere v zvezi z živili težke. Kako sem dejala, vsako leto španske družine spremejo več otrok, zato da ne trpijo v poletni vročini. 6 milijonov za vodo, nekaj milijonov za hrano. Zanima pa me, koliko se porabi v Keniji, koliko se porabi v Palestini. Želim si, da bi imeli primerljive podatke. Mislim, da ne bi smeli govoriti jemati kot dejstvo. To ni zapisano v kamen. Poročilo Olafa smo že imeli. Tam so bile zastavljene določene številke, ki so bile problematične. Veliko denarja se namenja posameznim državam. Naprimer, 10 milijonov je namenjenih ljudem, ki so v velikih težavah. Zakaj se to napihuje? Zakaj je to sedaj tako pomembno vprašanje? Gospa Gresle, mislim, da moramo upoštevati, da denar trošimo tudi na drugih področjih. Zanima me, zakaj ne obravnavamo tega. Ostati moramo sorazmerni in v skupini za proračunski nadzor v odboru za proračunski nadzor moramo biti strogi. Da, strinjam se, ampak ne smemo voditi govorit, da so sedaj ta taborišča postala to in ono. Poglejmo se tudi druga taborišča, naprimer v Siriji, v Libanonu. Tudi tam gre za vprašanje nestabilnosti. Samo nekaj odgovorov si želimo v zvezi s tem. Also, ich möchte nur sagen. Reči moram da do sedaj še nisem slišala, da širimo govorice ali kažemo s prstom. Kot eh, odbor za proračunski nadzor bi bilo dobro, da poskušamo resiti 40-letni problem, gre za denar davkoplačevalcev, zato je dobro, da si pogledamo tudi pomoč. Skrbi me, da pomoč eh, ni porabljena prav. Nisem pa neumna, seveda vem, kakšna je politična situacija, ampak vseeno se moramo vprašati, ali denar pride do ciljnih upravičencev. Tako pa če. Ne želim reči, da so krivi eni ali drugi. To ni moje mesto, ampak dobro bi bilo, če bi to vprašanje tematizirali. Če ne, potem bi bilo dobro, da bi to storili, kajte če ne bomo storili nič, se bo to nadaljevalo. Z 2000 kalirij bomo padli na 800, potem na 400, problemi bodo prišli. Nažalost so edini prijatelji tukaj tisti, ki nadzirajo proračun. Mi moramo skrbeti za to, da zaščitimo sklade človekoljubne pomoči EU. Ne želim, da bi mi prišli na slab glas ampak želimo poskrbeti, da bo denar prišel tja, kamor je namenjen. Vendar upoštevati moramo tudi govorice. Ne gre za to, da bi jih kar sprejeli kot dejstvo, ampak preveriti jih moramo. Mislim, da moramo ugotoviti, kje smo. Nisem ne za, ne proti, sama sem pač za to, da denar pride tja, kamor je namenjen. Zato bi prosila gospoda Sørensena, da odgovori na vprašanja gospe Ale Sender. Zanima pa me, kaj je s temi šestimi milijoni evrov. Kaj je s temi šest milijoni evrov za vodo? V puščavi je sicer težko zagotoviti vodo, ampak eh, vseeno me zanima, kaj nam lahko poveste o tem. Gospod generalni direktor, izvolite. Yeah. Ja. Uh, Morda na začetku samo kratek komentar. Morda me niste dobro razumeli. Ne namigujem, da se v taboriščih izobražuje borce za Al-Kaido. Ne. UNICEF in Združeni narodi govorijo o tem, da so ljudje razočarani, da je veliko napetosti. In vsi vemo, kako ljudje, posebej mladi, včasih potegnajo napačne sklepe, to skrbi mene, pa tudi številne druge. Drugič, kar zadeva primerljive podatke za Dadab ali Kenijo, z veseljem vam jih bom posredoval, tudi za Palestino vam bom zagotovil podatke, morda bi bilo zanimivo, če bi primerjali več teh podaljšanih kriz, zato da bi vedeli, pod kakšnimi obremenitvami smo. Ampak drži, pri teh primerjih so številke mnogo više. 10 milijonov je 10 milijonov, Dadab je 50 milijonov, 50 milijonov vsako leto, Palestina. No, tam smo številke zmanjšali. GD nije, sedaj nosi večino bremena, ampak. Uh, Obremenitev v zvezi s Palestino je bila v preteklosti precej velika. Dvojno financiranje, tudi to je bilo vprašanje. Žalostna resnica je, da imamo danes samo tri donatorje. To je zelo dramatično. Gre za ZDA, Španija in EKO oziroma Evropska unija. Ostali donatorji so prenehali sodelovati pred časom. Zato možnosti za dvojno financiranje ni veliko in eh, vseeno bomo preverili vaše vprašanja. 6 milijonov. Glavni izdatek seveda zadeva vodo in sanitarije. Poskrbeti moramo, da vodotoki delujejo, da vse deluje tako, kot je treba, vodo je treba prenesti, potrebuje te tudi stranišča in um, možnosti, da se umijejo. Ljudje vendarle zbolijo, če higiena ni dobra. Omenil sem popravila, to je manjši del teh šestih milijonov, ampak vseeno je to zelo pomembno, zato ker naši partnerji uporabljajo veliko tovrnjakov. In uh, če vozite tovrnjak po puščavi, potem je pač servis potreben vsaka dva meseca, druga, če tovornjak ne deluje več. Vendar bolj eh, podrobno oceno porabe šestih milijonov vam bom posredoval kasneje. Mislim, da si to zaslužite. Hvala. Hvala lepa. Kar zadeva pregled v zvezi z izdatki o dolgotrajnih konfliktih, so nekaj, kar nas zanima. Morda bi lahko o tem še govorili kasneje. Ampak eh, to je zelo težka zgodba. Po vsem svetu se zadeve zaostrujejo in eho je pod vedno večjim pritiskom. Vsi smo člani odbora za proračunski nadzor, zato poznamo situacijo. Dobro bi bilo, če bi spore lahko rešili. Vprašanje pa je naslednje. veleposlanika ESZD-ja si želita najti rešitev in eh, lepo bi bilo, če bi Evropska unija razmislila tudi o tem. Izvolite. Gospa Gresle, prav to jim neprestano govorimo. Strinjam se z vami, o tem govorimo tudi z službo za zonanje delovanje. Obe strani morata sesti za isto mizo. Podpiramo medijacijo družnih narodov. Problem je velik, ampak eh, nobena od držav nima interesa, da bi se ta problem nadaljeval v nedogled. Nekaj pobud je, mi seveda pritiskamo za to. In še en komentar o naravi dolgotrajnih kriz. Dejstvo, da obravnavamo te krize blokira veliko našega proračuna. To bi moral biti proračun za nujne razmere. Zato sodelujemo z GD za razvoj in GD NIR in razvijamo politike, ki bi lahko služile razvoju in odpornosti. V Libanonu smo naprimer uporabili financiranje za človekoljubno pomoč, pa tudi razvojno pomoč, zato da smo razvili šole, zdravstvene domove in zagotavljali neke vrste dolgotrajne naložbe. To je nekje na meji med človekoljubno pomočjo in razvojem, kaj ti. To je edini način za to, da nekaj finančnih sredstev privrčujemo, da jih lahko porabimo za katastrofe, ki pridejo. Tako da boste razumeli mehaniko. Hvala. Vedno znova vidimo enak problem, torej med ločnico naročnici med razvojno pomočjo in človekoljubno pomočjo se pojavljajo težave. Haiti, na primer, človekoljubna pomoč, zagotovili smo jo, ampak kaj se je zgodilo potem? Vse so pojedli in spili. Gospod Bolčitis, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. To je načelno vprašanje in mislim, da ne smemo govoriti samo o obsegu finančne pomoči, ampak tudi o načelih. Direktor pravi, da moramo to vprašanje obravnavati ločeno od političnih vprašanj, ampak če bomo to tako storili, nikoli ne bomo našli rešitve. Begunci so zelo tesno povezani z političnimi vprašanji in tudi SZD je del Evropske komisije in cilj Evropske službe za zonanje delovanje je izvajanje pogajanj z združenimi narodi. Ampak, kolikor vem, popis prebivalstva ni glavno vprašanje tukaj. Govoriti moramo o tehničnem vprašanju določanja števila beguncev v vsakem taborišču. Poročilo, ki ga imamo, temelji na številkah, ki smo jih imeli v času priprave poročila. Zato je popolnoma normalno, da nobena stran ne želi rešiti tega problema. To pa zato, ker jih pač financiramo. Kakor drugot po svetu, tudi tukaj velja, da če obstaja vrzel ali možnost za goljofije, potem jo pač ljudje vedno najdejo. Zato bi morali storiti več za to, da komisijo in SSD ter druge službe prepričamo, da se določi neka številka, maksimalna številka za begunce v taborišči, zato da bomo vedeli, koliko denarja potrebujemo, zato da bomo poskrbeli za 400 ali 800 ali kolikor pač že kalorij za vsakega, ki tam živi. Hvala. Številka, ki jo imamo, je številka, ki jo sprejmejo vsi partnerji. Ne vem, ali je pravilna sicer, ampak številka je 90 tisoč. To je tista številka. Vsi se pritožujejo, da nimajo možnosti preveriti te številke. Že nekaj časa je tako, ampak. Uh, nihče tega ne postavlja pod vprašaj. Pri, ta številka je približna in na osnovi te številke in na osnovi zmanjšanega financiranja nam agencije pišejo in pravijo, da bo to neizogibno vodilo do zmanjšanja vrednosti svežnjo prehrane. To se bo začelo poleti in eh, jeseni bomo prišli do približno 400 kalorij. 400 kalorij bomo dosegli konec decembra. Takšna je situacija, številk si pač ne morem kar izmisliti, nimamo možnosti, da bi šli tja in ljudi prešteli, ampak takšna je skupna ocena vseh. Nadzorne ukrepe imamo in zaenkrat goljofi še nismo ugotovili. In eh, če se pojavi sum za to, vam zagotavljam, da bomo najprej na to opozorili Olaf. In z Olafom imam dobre odnose, kajti z njimi sem večkrat že sodeloval. Dokaza za to pa zaenkrat ni, zato ker smo vsak mesec tam in zadeve preučujemo precej podrobno. Hvala. Eh, Kjer letas eh, patiksinimo. Ir er, e samo da bomo še bolj natančni. Gospa Ajala Sender je rekla, da je številka 175 tisoč in da je ljudi toliko, obe strani pa sta se odločili, da je številka 90 tisoč. Živila se potem prodajajo na trgih in eh, razmere niso popolnoma jasne, zato ker pač ve, vedno niste prisotni. Mislim, da obstajajo primeri, ko se zagotovljena živila prodajajo na trgu. In jasno je, da potem hrana ne pride do beguncev. Na osnovi tega, kar smo slišali danes, je mogoče potegniti te sklepe. Mislim, da bi v prihodnosti moralo biti vse bolj natančno. Če je 90 tisoč ljudi, mora tudi številka biti 90 tisoč, zato da bo vse jasno vsem. Hvala gospa Ajala Sender, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Nisem rekla 175 tisoč. To je številka, ki smo jo imeli pred štetjem s pomočjo satelitov Olafa. Vendar, če sedaj pravite 90 tisoč, eh, v redu, potem številka morda pada, ampak eh, zmanjšanje kalorij v svežnih hrane to je tisto, kar bi morali najprej preprečiti. Moje vprašanje v zvezi z dolgotrajnimi krizami je bilo naslednje. Kakšen je kvantitativen odnos med človekoljubno pomočjo in razvojno pomočjo? Mislim, da številke govorijo same zase. Človekoljubna pomoč je nižja od razvojne pomoči težko se je torej odločiti, kako ste rekli sami. Če se bo komisija odločila, da bi taboričem zagotovila razvojno pomoč, bi to bilo sicer logično, kajte že več let smo tam in um, ne vem, kaj ste povedali v zvezi s Kenijo, ampak to bom še preverila. Vendar, če bi se to spremenilo, če bi to bilo res, potem bi se kdo lahko pritoževal, kaj ti razvojna pomoč je sicer obsežna, ampak daja se tudi državam, ki se ne spopadajo s tako globokimi krizami na področju hrane. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o različnih vrstah pomoči, če se bo popis začel, če ga sprejmejo vse strani, potem mislim, da bomo obravnavali razmere, kjer bo treba upoštevati različne interese. Maroko bo imel interese v zvezi s poročilom Olafa, do katerega je prišlo pred osmimi leti. In potem bo čas, da se posvetimo bolj pomembnim temam zaenkrat se posvečamo tej temi, vendar ne vidimo, da se milijarde evrov porabljajo drugot po svetu. Če torej ni suma za goljofije, če se spreme popis, potem bi to priložnost morali izkoristiti. Obstajajo govorice, sumničanje in tako naprej, vendar preverjanje ni, zato ni jasno, o čem dejansko govorimo ali obstajajo še kakšni drugi interesi, gospa Gresle. Lepo bi bilo vedeti, če obstajajo še kakšni drugi interesi tukaj. Torej, želim si, da naš odbor ukvarja z dejanskimi problemi. Že več mesecev poslušamo, da ni suma za goljofije. Kaj torej iščemo, gospa Gresle? S čim se ukvarjamo? Kakšen je problem Zakaj smo tukaj zdaj? Odbor za proračunski nadzor je namenjen preverjanju dejanskih sumov goljufij, ne pa govoric, ne glede na to, odkot prihajajo, ali so jih sprožili maročani ali kdorkoli drug. Torej, kaj iščemo tukaj? Kaj iščete vi, gospa Gresle? Kakšna je cena teh preverjanj? Seveda, lahko bi se vprašali tudi, naprimer, koliko stane preverjanja v zvezi s temi 10 milijoni evrov. To je področje, kjer ljudje umirajo od lakote. Vi greste v Maroko, slišite njihovo plat medalje, potem pridete sem in pravite, da je treba zadeve preveriti, zato ker je vse v neredu. Ampak 10 milijonov, o tem govorimo. 10 milijonov je minimum, zato da bodo ljudje ostali živi. 90 tisoč ljudi bo ostalo živih. Če ne želite zagotoviti tej pomoči, morate tako povedati, kajte to želim slišati, razen, če imate kakšne druge interese. No, realnost se domneva različno po Evropi. V moji državi je 10 milijonov na leto, krat 40 let, zelo veliko, torej 400 milijonov evrov, je nekaj, kar moramo imati resno. Gre za spremljanje razrešnice in uh, gospodom generalnim direktorjem Sørensom sva imela pogovor v moji pisarni, rekel je, da bo obiskal Tinduf in seveda me je zanimalo, kaj se bo in kaj se je na podlagi tega pokazalo. Zato je on danes tudi tukaj. Mislila sem, da bi bilo dobro, če bi o tem izvedeli več vi, zato ker sta bila dva dela razrešnice, ki sta bila deležna veliko predlogov sprememb, zato sem poskusila v zvezi z obema deloma zagotoviti nadaljne ukrepanje in spremljanje. In eh, kolegic in kolegov danes ni tukaj, morda je zato kriv že poletni odmor, ampak eh, poročilo Olaf smo dobili leta 2003. Zanima pa me, ali so ljudje tam bili poimenovani imensko, tisti, ki so bili osumljeni, da so goljofali. Je res bilo zagotovljeno, da ti ljudje več nimajo dostopa do naše pomoči v obliki hrane. Gospod Vali, izvolite. Hvala, čisto na kratko. Poskusil sem preučiti tale dokument, ki ga imam v rokah. Pogledal sem zemljevid tistega področja. Razmere tam so res postkolonialistično katastrofalne. Maroko ima del ozemlja, potem pa obstajajo določeni ukrepi za to, da bi rešili ta, ta spor. Tindufa še nisem obiskal, ampak eh, tam je res nekaj neverjetnega, gre za poščavo, kjer dejansko ni nič. Govorimo o ljudeh, ki trpijo in eh, dejali ste, da moramo zaščititi davkoplačevalce, tudi če to pomeni misijo do tja seveda pa moramo upoštevati tudi vojaške misije. Tudi vojaške misije imajo zelo veliko stroškov, ljudem moramo pomagati na nek način. Mislim, da bi morali ukrepati tudi na politični ravni, zato da bomo lahko nadzirali in spremljali porabo sredstev zadeve niso popolnoma jasne. Določen del sredstva se porablja za živila, določen del za druge stvari, ampak eh, ljudje ne morejo kaj preveč ukrepati v zvezi s tem. Mi si moramo prizadevati za politično rešitev. Kaj ti, če gledamo na to z človeške plati, potem je jasno, da jim moramo pomagati, kaj ti, to so specifične razmere, ki zahtevajo našo podporo, vendar ljudje potrebujejo tudi politično podporo. Maroko pritiska za to, da bi ljudi razselili, da bi jih namestili neke druge. Mislim, da moramo najti politično rešitev tudi z Marokom, zato da se najde neka specifična rešitev. Ljudi ni mogoče kar tako pustiti nekje. Mi smo evropejci, v zadnjih 200 letih smo kolonizirali ta področja, zdaj pa jim moramo pomagati s finančno pomočjo. Ta ni posebej velika, damo jim ravno dovolj, da lahko jedo, ampak eh, iskati moramo politično rešitev. Poskrbeti moramo, da bodo denarna sredstva porabljena tako, kot je treba. Pravite, da je težko ohraniti nadzor nad tem. Ne vem, ali želite poslati še ene inšpektorje na še eno misijo. Ne vem, to bo stalo še več. Dejansko številke potrebujemo, to drži, ampak potrebujemo predvsem politični pritisk za to, da se najde rešitev. Drugače rešitve ne bo. Teh 90 eh, tisoč ljudi, bo še vedno ostalo tam. In še vedno ne bomo vedeli, kaj storiti. Druge rešitve ni. Politično rešitev moramo zahtevati, sprejeti moramo politično stališče in na tak način bomo pomagali davkoplačevalcem, seveda pa tudi ljudem na terenu. Morda bi bilo dobro kaj povedati tudi v zvezi s tem, gospod generalni direktor, izvolite. Well, I think I prefer to come back with specific figures. Vrnil se bom z specifičnimi številkami, ampak naj vam povem samo primer. V Alžiru imamo pisarno Eko, tam je ena oseba in asistent in imamo en avto. To stane približno 300 tisoč na leto. Vendar mi nismo edini, ki izvajajo nadzor. Tudi Svetovni program za hrano izvaja nadzor. Tudi UNHCR izvaja nadzor. Veliko nadzora je na terenu, torej. In uh, mislim, da je nadzora v tem primeru več kot v Siriji, naprimer. Tam je okolje mnogo bolj zapleteno mi izvajamo nadzor zunaj Sirije, preden tovrnjaki vstopijo v Sirijo in potem seveda nadziramo spet, ko pridejo nazaj in izvajamo intervjuje z ljudmi. Ampak nadzor ne more biti tako učinkovit. Vaše vprašanje v zvezi z imeni, gospa predsednica, s partnerji smo večkrat zastavili vprašanje, ali kdo od teh ljudi sodeluje pri deljenju hrane in odgovor je ne. Ti ljudje ne sodelujejo več. Hvala. Ja, vielen Dank, die Kollegin Ayala. Najlepša hvala, kolegica Ayala Sender je hotela še enkrat eh, besedo. Da, samo še nekaj. Če bi imeli revizijo za vso človekoljubno pomoč, bi rada vedela, eh, kakšne so razlike v eh, količinah, eh, ki se dajo za človekoljubno pomoč in razvojno pomoč. Morda bi lahko razmislili o tem. Torej, odbor želi vedeti, ali to načrtujete in kakšen je cilj te revizije za to, da bom ste pravzaprav ustregli davkoplačevalcem, kot je povedal gospod eh, Vali. Davkoplačevalec ima pač eh, svoje stališče in zaradi tega pomagamo, eh, sodelujemo z OZN, gledamo, ali se lahko dogovorimo. Dogovor je v rokah Maroka in Alžirije, vendar mi bi radi vedeli, kaj je naš glavni cilj in številke morajo podkrepiti ta glavni cilj, pa tudi nadzorni mehanizmi. E, mi ne želimo nadzora, ki bolj škoduje kot koristi. Drugič, razumem, odkot prihajate, ko pravite, da je veliko predlogov sprememb v razrešnici. To je tudi zaradi tega, ker ste vzeli poročilo Olafa. Nekdo vam ga je očitno predložil. In mislim, da se moramo bolj politično približati temu mnenju. vi morate upoštevati, odkot to prihaja in zakaj je to prišlo tako pozno eh, in sicer eh, komaj nekaj mesecev predn smo to pregledali. Mi nismo eh, tu za to, da delamo bilance, temveč mi potrebujemo politično podporo za naše odločitve. Predlogi sprememb niso naključni. E, torej, hoteli ste vzeti poročilo, kot je bilo pred osmimi leti, ga ponovno oživeti in to je tudi vplivalo na razrešnico. To se je pač zgodilo. Tudi jaz želim eh, vedeti, odkud prihajajo stvari in kam gredo. In v tem eh, primeru se je pač zgodila taka situacija. Zaradi razrešnice Eh, ste prinesli pač eh, to staro poročilo, poročilo staro 8 let, vendar obstajali so tudi drugi razlogi že pred razrešnico. Eh, razrešnice potrebujemo v tem odboru tudi zaradi različnih razlogov in to nam mora biti povsem jasno. Preden sprejmemo kakršnokoli odločitev, ki vpliva na življenje ljudi, ki prejemajo humanitarno pomoč mi moramo stvari tudi eh, razložiti našim voljivcem doma. Samo na ta način pač lahko uh, damo razlage, kako pomagamo uh, v situacijah, kjer smo se odločali v preteklosti. Torej, mi moramo razložiti stvari, kako počnemo. E, torej, poročilo Olafa je postalo za nas dostopno šele letos. Predtem ni bilo javno, nišče ga ni poznal. In potem smo ga pač dobili na mizo. Ali si lahko prevošite, da ne upoštevate namige, da obstajajo zlorabe pri humanitarni pomoči. Mi tega ne moremo eh, pač zanemarjati in eh, mi smo to imeli v poročilu, imeli smo predloge sprememb, potem je to bilo izglasovano v plenumu eh, in to ni bila več zadeva tega odbora. Celotni plenum je o tem eh, odločal. In sedaj potrebujemo seveda tudi nadaljne informacije, follow-up in cilj današnjega pogovora je prav to. Hvaležna sem, da smo lahko dobili dodatne informacije, da so te na voljo. Generalni direktor nam bo eh, še poslal gradivo v odgovor na moja vprašanja in tudi vaše vprašanja. Na to bomo še počakali. Eh, Gospodu generalnemu direktorju se prisrčno zahvaljujem. Videla sem, eh, da ste tudi na seznamu za napredovanje. Torej, če vas ne bomo več videli, eh, vam eh, želim veliko uspeha, se vam zahvaljujem. Za nas ste bili vedno dober in zanesljiv partner tudi v vaših prejšnjih funkcijah. Dosti krat smo se tudi soočali in se nismo strinjali, vendar kljub samo smo imeli zaupne odnose. Torej, hvala lepa za vse, želim vam veliko uspeha, hvala lepa za vse, kar ste naredili z nami in za nas. Ni bilo vedno uh, enostavno. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa predsednica. Samo še besedico. Trdno verjamem v glas ljudstva in vi predstavljate eh, ljudstvo in vi ste pomemben del evropske zgradbe. E, ostanite taki in se še naprej razvijajte v tej smeri. Jaz sem e, z vami. Hvala. Damit sind wir, damit sind... S tem smo končali javno sejo. Sedaj imamo še 30 minut e, sestanka koordinatorjev. Vse tiste, ki ne sodelujete na tem sestanku, prosim, da čim bolj tiho zapustite dvorano in hitro zapustite dvorano, zaradi tega, ker imamo na voljo samo 30 minut. Hvala lepa, da ste prišli. Želim vam eh, prijeten eh, poletni odmor, prijetne počitnice. Ah ne, eh, popovdan se še enkrat vidimo.